Ok. Dobro. Dobro jutro vsem. Začeli bomo s sejo. Imamo celo vrsto glasovanj. Smo pri sedmi točki dnevnega reda. Zdravje živali je to. Poročevalka je podpredsednica Marit Polsen in Odobriti moramo osnutek poročila. Skoraj 800 predlogov sprememb je bilo vloženih in pa mnenje odbora za okolje in pa odbora za ribištvo. In ti dve mnenji eh, dodajata še 300 predlogov sprememb, kar pomeni, da bomo zelo dolgo glasovali. Veliko prizadevanj je bilo da bi pripravili kompromisne predloge sprememb in usklajene predloge sprememb, zaradi tega bo glasovanje vsaj nekoliko krajše, ampak kljub temu nas eh, čaka veliko dela. Marit, želiš besedo, preden začnemo ali lahko kar glasujemo? Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. poslancem želim eh, povedati, da je ta dosje izredno zapleten. Mesece in mesece smo se pogajali, potem smo končno dosegli dogovor za posameznimi političnimi skupinami. Dogovorili smo se o direktivi. Eh, to seveda ne pomeni, da se strinjamo glede vseh podrobnosti. Ampak sedaj moramo se držati glasovalnega seznama, ki je pred nami. Prosim, da podprete glasovanje v svežnih in pa kompromisne predloge sprememb, kajti tukaj gre za neka osnovna načela za politične odločitve. Eh, vse ostalo pa bomo prepustili strokovnjakom. Dobro, najlepša hvala, Marit. Zdaj bomo pa kar začeli in skušali bomo čim več glasovati z dvigom roke. Če eh, rezultat ne bo jasen, pa bomo glasovanje preverili še elektronsko. Torej, prosim, kolegi, ustani, eh, ustavite svoje glasovalne kartice in bodite pripravljeni. Ste pripravljeni z izjemo Elizabet, ki nima svoje glasovalne kartice? Pa začnimo. Predlog spremembe 1. Poročevalca. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 67 Vojčehovskih, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem pa 65 Envik, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 149 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 Ajuzo in drugi za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Odbor eh, za ribištvo dve za, proti, vzdržani, sprejeto. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro. Torej, elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 151 glasujemo. Dobro, konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj smo pri peh 3. Za. Dvignite roke, prosim, proti. Vzdržani. Sprejeto. Ne, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko glasovanje o tretjem predlogu spremembe odpara za ribištvo. Glasujemo. Ja, zavrnjeno, zelo jasen je bil ta rezultat. 152, elektronsko glasovanje, glasujemo. Girling. Konec glasovanja. Sprejeto. 153. Elektronsko glasovanje Vojčehovski. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. In še 154. Spet elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Dobro. Sedaj pa Prvi sklop, sklop A, elektronsko glasovanje. Ne, lahko z dvigom roke, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 68 envi. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili še elektronsko elektronsko glasovanje o NV68. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa NV69. Dvignite roke, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti vzdržani, rekel bi, da je to zavrnjeno. Zavrnjeno. NV70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 158, 159 smit za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o sklopu B. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. NV 71 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV 72 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne. Zdaj bomo glasovali od 161, ne, ta je bil umaknjen, torej prehajamo k sklopu C. Sklop C, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo k petemu predlogu spremembe odbora za ribištvo. Dvignite roke, prosim, za, proti, vzdržani, sprejeto. 165. Garcia za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 171. Ajuzo, kdo je za? Proti? Vzdržani zavrnjeno. NV75 za proti, vzdržani zavrnjeno. 177 Simpson za proti, vzdržani zavrnjeno. NV 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 108, 178, tu bomo morda imeli težave, kdo je za, proti, vzdržani, rekel bi, da je to sprejeto. NV 78, dvignite roke, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 179, ljubčeva za, proti vzdržani zavrnjeno. 181. Alves za, proti vzdržani zavrnjeno. 182 z dvigom rok, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? 182 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z dvigom roke 184 Alves, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 181 NV, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 Alves, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 Lebrun, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Ne, ne, jasen je bil ta rezultat. 188. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 189. Jegle, prosim, dvigujte roke. Za, proti, zdržani, sprejeto. 190 grling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 191 jegle za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 alves za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Odbor za ridištvo 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odbor za ribištvo 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Odbor za ribištvo 6. Glasujemo o tem ja, za proti vzdržani sprejeto. NV85, dvigujte roke, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sto triindevetdeset. Garcia za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 195 Simpson za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 194 Danton za, za, še enkrat, proti, vzdržani, sprejeto. 197 za, proti, vzdržani, sprejeto. 196. Garcia Gutierrez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o sklopu D. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Glasujemo o usklajenem predlogu spremembe 1. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. sedaj prehajamo k členu 6 in glasujemo o usklajenem predlogu spremembe 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. In sedaj prehajamo k členu 7. Ker imamo usklajeni predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. člen 8 in usklajeni predlog spremembe 4 za, proti, zdržani, sprejeto. Člen 9. Glasovali bomo o usklajenem predlogu spremembe 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pozor, smo pri sklopu JET. in glasovali bomo kar elektronsko. Glasujemo. Sklop je. Anju, želi besedo. Please, chairman, can you just confirm, is this... Gospod predsedujoči, ali je to sklop J ali sklop G? Tolmači so rekli G. J, ilunga. J sklop J je to, torej elektronsko glasovanje. Glasujemo. Avete votato? Oh. Madam Polson, you should vote. Gospod Polson, glasovati morate. Blokko J, madam Polson, your vote. Sklop J. Elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, tudi poročevalka? Zavrnjeno.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 Allora, no, no, è chiaro. Dobbiamo ripetere, scusate un attimo, colleghi. Colleghi, oprostite, samo trenutek vaše pozornosti potrebujem. Še enkrat bomo glasovali o sklopu J. Nekaj težav je bilo pri glasovanju. No. Po usklajenem predlogu spremembe 5 smo pri sklopu J o gostoti proizvodnje. Torej, glasujemo o sklopu J. Glasujemo. Dobro ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nobenih dvomov ni, rezultat je še jasnejši kot prej. Sedaj pa. usklajen predlog spremembe šest. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Sedaj pa usklajeni predlog spremembe sedem. Dvigujte roke, prosim, za, proti, vzdržani, sprejeto. Usklajeni predlog spremembe osem. Člen dvanajst za, proti vzdržani sprejeto. Smo pri kompromisnem predlogu 1. Kompromisni predlog spremembe 1. Poročevalke. Dvignite roke, prosim, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj moramo glasovati o predlogu spremembe 326 poročevalke. Kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Smo pri členu 13 in usklajenem predlogu spremembe 9. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Sedaj pa glasujemo o predlogu spremembe 352 jegle. Gre za člen 14. Dvignite roke, prosim, kdo je za. Proti vzdržani, sprejeto bi rekel. Predlog spremembe 353. Baračo, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. 136 oziroma NV 136 za. Proti. Rekel bi, da je to zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje o NV136. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. 355 baračov. Kdo je za? Proti zdržani sprejeto.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 34. 34, sì. Emendamento 34. Predlog spremembe 34 poročevalke za, proti vzdržani sprejeta. 35 poroč, predlog poročevalke za, proti vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 36 poročevalke za, proti vzdržani sprejeta. se opravičujem, preskočili smo predlog spremembe 363. Gospe Jegle, kdo je za? Proti? Zdržani sprejeta. 365. Girling za? Proti? Vzdržani zavrnjena. Sedaj pa v sklopu 366 za, proti, vzdržani zavrnjena. Sedaj pa 369 Lebron. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno? 37 poročevalke za, proti, vzdržani, zavrnjen. Eh, sprejeto se upravičujem. Se popravlja predsednik. Tristo sedemdeset, člen osemnajst, kdo je za, pro, kdo je za, kdo je za, proti zdržani zavrnjeno. 372. 372 je glasa proti vzdržani sprejeto. 373 Lebron. Kdo je za? Proti vzdržani zavrnjeno. NV 139. Prosim, dvignite roke. Kdo je za? proti, zavrnjeno. Predlog spremembe 39, poročevalke, prosim, dvigujte roke, kdo je za? Proti, zavrnjeno. Sedaj smo pri usklajenem predlogu spremembe 10. Za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 381. Andrej, dvignite roke, prosim, kdo je za? Andrej, za, proti, zavrnjena. Smo pri členu 23 in usklajenem predlogu spremembe 11. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa smo pri predlogu spremembe 400. Jegle, kdo je za, proti vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 407 dan tam, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto bi da. Ja? Sedaj pa prehajamo k predlogu spremembe. NV 149. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 408. Smit. Kdo je za? Kdo je za? Proti. Dejal bi, da je predlog sprejet, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje o predlogu 408. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. 409, Baraču, kdo je za? Dvignite roke, prosim. Proti. Zdržani, zavrnjeno. 410, Gerling za. Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 411, Gerling Nicholson za proti vzdržani zavrnjeno. 42 poročevalke za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa 412 za, proti vzdržani zavrnjeno. 413 Lebron, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 414 Lebron, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. 415 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 416 Vojčehovski za, proti, bomo preverili elektronsko, elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 416. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo. 417 carbu za proti zdržani zavrnjeno. Kompromisni predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 44 poročevalke za proti vzdržani sprejeto. NV 156. Člen 51, kdo je za? 156, NV. Ste vsi našli ta predlog spremembe, kdo je za? Proti? Vzdržani, zavrnjena. 427 Vojčehovski. Dvignite roke, prosim, za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 428 Baraču za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 431 Vojčehovski za, proti, vzdržanje zavrnjeno. NV 158. Za, proti, vzdržanje zavrnjeno. 432 baračov za, proti, vzdržanje sprejeto. Sedaj pa NV 159 za, proti, vzdržanje sprejeto. NV 159. 160 ne, Envy 162, Envy 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o Envy 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 Envy za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 436 Garcia Perez za. Proti. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. sedaj pa. Štiristo petinštirideset Smith. Kdo je za? Dvignite roke, prosim, proti. Vzdržani. Rekel bi, da je to sprejeto. Želite preveriti? Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Štiri, štiri, pet ste vsi glasovali? Frančeska si glasovala? Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Dobro. Zdaj pa N270. Dvignite roke, prosim, za. Proti. Rekel bi, da je to sprejeto. 448, Garcia Perez za. Proti. Sprejeto. 171 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 450 jegle za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 172 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 451. Jegle za. Proti. Preverimo. 451 jegle, elektronsko glasovanje glasujemo. 451. Votato tutti? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. 452. Juzo za, dvignite roke, prosim, proti, vzdržani, sprejeto. 453. Jegle za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 174 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prosim, dvigujte roke. 455 Simpson za. Proti bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 455 je sprejet. NV 175. Dvignite roke, prosim, za. Kdo je za NV 175? Proti. Zdržani, sprejeto. Ne bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeta. 456 Girling za. Dvignite roke, prosim, proti, vzdržanje, zavrnjeno. pozor, prehajamo na predlog spremembe 458 ljubčeva. Dvignite rake, prosim, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 462 ljubčeva. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z 463 smit, to je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 464 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa smo pri 465 smit za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 466 jegle za, proti, vzdržani, sprejeta. 467 megine za, proti, vzdržani, sprejeta. Envi 179. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 180 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 468 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 469 barač za, za, dvignite roko, roke prosim, proti vzdržani, zavrnjeno. Ne, ne, rezultat je bil jasen, tega ne bomo preverjali. Adesso votiamo. votiamo un blok. Sedaj pa v sklopu 470 jegle za proti vzdržani sprejeto. smo pri 473. Prosim, dvigujte roke. Ajuzo in drugi. Kdo je za? Za? Proti? Sprejeto. 185. In vi za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. prehajamo k predlogu spremembe 480. Girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 481. Girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envy 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa člen 59, 483, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. smo pri predlogu spremembe 487 tvoj Čehovski za, proti vzdržanje zavrnjeno. 50 poročevalke za, proti vzdržanje sprejeto. 490, prosim, dvigujte roke. Ester Delange za, proti. Bomo morali preveriti, ker ne dvigujete rok. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Ok, aprovato. Dobro, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 492 Vojčehovski za, proti, vzdržani, zavrnjena. In Predlog sprejme 494 Girling za, proti vzdržani sprejeto. Štiristo osemindevetdeset za, proti vzdržani sprejeto. Petsto jegle za, proti vzdržani sprejeto. Petsto ena jegle za, proti vzdržani sprejeto. NV 192. Dvigujte roke, prosim, za pozor. Proti. Bomo preverili. Mislim, da je predlog zavrnjen. Ampak bomo preverili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Dobro. Sedaj pa 505 girling za, proti ostržanje zavrnjeno. 506 girling za, proti, sprejeto. 507 ljubčeva za proti, vzdržani, zavrnjeno. 508 Simpson za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 509 za, proti, vzdržani, sprejeto. 193 Envi za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa smo pri sklopu E. Smo pri sklopu E. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 194 NV. Dvigujte roke, prosim, za. Proti vzdržani zavrnjeno. 195. Za. Kdo je za 195 proti? zavrnjeno. Sedaj pa 517 igle za proti vzdržanje sprejeto. 518 Vojčehovski za proti vzdržanje zavrnjeno. 521 jegle za proti vzdržanje sprejeto. 522 jegle za proti vzdržani sprejeto. 524 Krsija Perez za proti vzdržani zavrnjeno. 523 Krstinger za proti vzdržani Jose. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Sprejeta. Hm, vidite, prav sem imel. 525. V sklopu. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 528, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa smo pri 539. Člina 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro elektronsko glasovanje. Glasujemo. Sprejeta. Köstinger. 540, Garcia Perez. Glasujemo. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 542, Garcia Perez za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa smo pri predlogu spremembe 556 jegle za proti vzdržanje sprejeta. 557 Garcia Perez za proti vzdržanje zavrnjeno. NV 198 za proti vzdržanje zavrnjeno. NV 199 za proti vzdržani, zavrnjeno. NV200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo preskočili kar nekaj predlogov spremembi. Smo pri NV202. Kdo je za? Pozor, kdo je za? Proti, zavrnjeno bi dejal. Sedaj pa smo pri 566 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 568 Simpson za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 570 Smith za, proti, vzdržani, zavrnjeno. smo pri Envi 205 za, 205 za, proti, vzdržani zavrnjeno, Envi 206 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 52 poročevalca za, proti, hm. bomo preverili. Elektronsko glasovanje. O predlogu spremembe 52 poročevalke glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z dvema glasovoma razlike. 53 poročevalke za, proti, vzdržani, sprejeto. 573 ajuzo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, ne, z veliko večino je bilo to zavrnjeno. 574 za, proti vzdržani sprejeto. 576 jegle za, proti vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Dobro, 576 jegle, elektronsko glasovanje, glasujemo. Glasujemo, konec glasovanja sprejeto. 22 proti 19. 577 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 578 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 579 baraču za, proti, vzdržani, sprejeto. 511 envi za, proti, vzdržani, sprejeto. 580 Vajčohovski za, proti vzdržani sprejeto. 581 Baraču za, proti vzdržani sprejeto. 582 Ajuza v sklopu za, proti vzdržani zavrnjeno. 583 Baraču za, proti vzdržani sprejeto. Envi 213 za, za, pozor, proti vzdržani sprejeto vzdržanje zavrnjeno. petsto šestinosemdeset juzo za proti vzdržanje sprejeto petsto sedeminosemdeset jegle za proti vzdržanje sprejeto smo pri envi dvesto petnajst za nasproti zdržani sprejeto. Sedaj pa. petsto devetinosemdeset jegle za proti vzdržani sprejeto. Envi dvesto šestnajst za proti vzdržani sprejeto in V217 za proti vzdržani sprejeta. Člen 100, 591, predlog spremembe za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 593, Girling, želite preveriti katerega? 591 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z dvema glasovoma razlike. 22 za, 20 proti. Hvala. 594 ajuzo za. Dvignite roke, prosim, proti. Vzdržani, zavrnjeno. 595, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV219, NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 596, Garcia Perez, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. petsto osemindevetdeset ajuzo za protiv zdržani sprejeto Sedaj pa smo pri sklopu K. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Celoten sklop. Sedaj pa smo pri 607. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 600 zavrnjeno. Ne? Una bella soffiata. <laughs> Approvate il mio naso. Moral sem si obrisati nos. 608 smith za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 609 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 610 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 611, Garcia Perez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromisni predlog dve poročevalke. Pozor za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa smo pri Envi 224. Kdo je za, proti, vzdržani zdržani, zavrnjeno bi dejal. Je to mogoče, ja? Dobro. 615 smet, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. Elektronsko glasovanje. Vediamo, vediamo, ma direi che passa. Chiusa la votazione. Codex Classovania. Sprejeto. No, vidite, vaš predsednik se ne moti. 628. Pozor, preskočili smo stran. Ajuzo, dvignite rake za, proti, zdržani, zavrnjeno. Envi 225 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj smo pri sklopu F. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Smo pri predlogu spremembe 636, člen 114. Jegle, za. Pozor, proti. Sprejeta. In potem sledi 637 smit za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Ne, mislim, da tukaj ni dvomov. Nima smisla, rezultat je bil jasen. 638 smit za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In sedaj 642 jegle. Za, Proti. Sprejeto. 234 envi, chi a favore? 234 envi za, proti, stržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 234 bomo elektronsko preverili. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Andiamo al 644 Ajuso za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 647. 647 Ajuso za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 236 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 648 Ajuso za proti, vzdržani, zavrnjeno. Šesto oseminštirideset bomo elektronsko preverili. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Šesto oseminštirideset. Sprejeto. Šesto devetinštirideset. Ajuzo za dvignite roke, proti, mislim, da je zavrnjeno. 650 Vojčakovski za, proti, zavrnjeno. 651 Girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 652 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sklop G. Gre za, živ, za prevoz živali za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa 656 girling, sprejeto. 657 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oprostite, bilo je sprejeto. 54 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 659 baračev za, proti, vzdržani, sprejeto. 660 Andreza proti. Bomo to preverili elektronsko. 660. Lahko glasujete. Sprejeto. Sedaj pa 662 Andrusa proti vzdržani sprejeto. 664 Bilik za proti vzdržani zavrnjeno. 243 Envi. 243, kje je? 243 za proti vzdržani zavrnjeno. bomo to preverili elektronsko. Predlog smo imeli 243. Konec glasovanja. Mislim, da je zavrnjeno. Ne, sprejeto. Sprejeto z 23 glasovi za in 19 proti, 55 poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto, 665 Andrej in Terabelo za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Dvesto štiriinštirideset za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Dvesto petinštirideset za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 671 bolj sem za, proti. Hm, bomo preverili elektronsko 671. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo videli. Sprejeto. Šesto štiri sedemdeset Simpson za, proti, zavrnjeno. 246 za, proti, vzdržani. Težko. Bomo preverili elektronsko 246 envi. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom. 19 za, 20 proti. Sedaj pa 675 posem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 676 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 677 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 678 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 679 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 680 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo skočili na 253 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 688, Garcia Pereza, proti, vzdržani, zavrnjeno. 690, Garcia Pereza, proti, vzdržani, zavrnjeno. 692, Juzo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 696 Garcia Perez za, proti, vzdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Kompromis 3. Za, proti, sprejeto. Sedemsto šest Girling Nicholson za, proti vzdržani, zavrnjeno. 707 girling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 708 Garcia Perez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 girling, a favore. 710 girling za, proti, vzdržani, sprejeto. v sklop, sedaj pa sklop H1 za proti vzdržani sprejeto. 714 gidling za proti vzdržani zavrnjeno. Bomo to preverili elektronsko. 714 gidling. Lahko glasujete. 714, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto prav ste imeli. Sedemsto petnajst girling. Kdo za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? Sedemsto šestnajst za? Proti? vzdržani. Mislim, da je večina za. 259 za, proti vzdržani sprejeto. 717 baraču za, proti vzdržani sprejeto. 718 ajuzo za, proti vzdržani zavrnjeno. 719 ajuzo za, proti vzdržani zavrnjeno. 29 peh za proti vzdržani sprejeto, 30 peh za proti vzdržani sprejeto, 720 gilnik za proti, mislim, da je zavrnjeno. 721 gilnik za proti vzdržani zavrnjeno. 722 ajusov za, proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa sklop H2 za, proti vzdržani sprejeto. 723 girling za, proti vzdržani sprejeto. 724 girling za, proti vzdržani sprejeto. 725 girling za, proti, vzdržani sprejeto. 726 Vojčakovski za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 727 Garcia Perez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 728 Vojčakovski za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 723 Gearling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko 729 Gearling Nicholson. Lahko glasujete. Konec glasovanja za večino sprejeto. 730 Girling Nicholson za, proti, vzdržani, sprejeto. 731 Girling za, proti, vzdržani, zavrneno. 732 Girling za, proti, vzdržani, sprejeto. 263 envi, za proti vzdržani zavrnjeno. 264 za proti vzdržani zavrnjeno. 736 eh, za proti vzdržani zavrnjeno. 737 Garcia Perez za proti vzdržani zavrnjeno. 56 peh za proti vzdržani zavrnjeno. 276 in viza proti vzdržani zavrnjeno, 268 in viza proti vzdržani zavrnjeno. 739 Garcia Pereza proti vzdržani zavrnjeno. 742 jegle za proti vzdržani sprejeto. 272 NV za proti vzdržani zavrnjeno. 60 poročevalca za proti vzdržani sprejeto. 744 baračov za proti vzdržani sprejeto, 61 poročevalca za proti vzdržani sprejeto, 273 envi za proti vzdržani sprejeto, 749 štadler za proti vzdržani sprejeto, eh, zavrnjeno. 750 baračev za proti vzdržani sprejeto, 62 pročevalca za proti vzdržani sprejeto, 752 štadler za proti vzdržani zavrnjeno, 752 štadler za proti vzdržani zavrnjeno, 753 štadler v svežnju za proti vzdržani zavrnjeno, 760 pošten za proti vzdržani sprejeto. Dvesto petinsedemdeset envi za proti vzdržani zavrnjeno. Sedaj pa sklop I za proti vzdržani sprejeto. 281 za proti vzdržani sprejeto. O 64 glasujemo za proti vzdržani sprejeto. 779 poročevalca za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa vodne izjave. 2 za proti vzdržani. Sprejeto. 70 patrov ni več za proti vzdržani. Zavrnjeno. 2, 71 ljubčeva za proti vzdržani. Zavrnjeno. 73 geling za proti vzdržani. Sprejeto. 3 envi za proti vzdržani. Zavrnjeno. Envi 4 za proti vzdržani. Zavrnjeno zavrnjeno, tri poročevalca za proti vzdržani sprejeto, ena za proti, proti. Bomo to preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe ena odbora za ribištvo. Konec glasovanja. vtesan je zid. Torej, zavrnjeno. Adesso votiamo il 75, Ljubekčeva. Chi ha favore per alzare di mano? 75, Ljubekčeva za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 76, Baračov za, proti, vzdržani. Sprejeto. 77, Vestlund za, proti, vzdržani vzdržani. Prav, bomo to preverili elektronsko. Predlog smo besede 70 Vestlund. Lahko glasujete. Sprejeto. NV7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 Andrej za, proti, vzdržani, sprejeto. 79 Vočakovski za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 81 Dančila za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 12 envi za proti vzdržani zavrnjeno, 13 za proti vzdržani zavrnjeno. 84 ljubčeva za proti vzdržani zavrnjeno, 15 envi za proti vzdržani zavrnjeno, 16 envi za proti vzdržani sprejeto. 17 envi za proti vzdržani zavrnjeno. 18 envi za proti vzdržani zavrnjeno. 86 Paulsen za proti vzdržani sprejeto. Envi 20 za proti vzdržani zavrnjeno. 89 za proti vzdržani zavrnjeno. 90. Ljubčeva, za proti vzdržani. Zavrnjeno. 91 za proti vzdržani. Zavrnjeno. 92 megine za proti vzdržani. Zavrnjeno. 92. Želite to preveriti elektronsko? Dobro, bomo preverili predlog šumembe 92 megines. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj glasujemo o 24 baraču za proti vzdržanju sprejeto. In vi 25 za proti vzdržanji zavrnjeno. 101 ljubčeva za proti vzdržanji zavrnjeno. 102 baračov za, proti vzdržani. Sprejeto. 103 Andrej za, proti vzdržani. Sprejeto. In vi 30 za, proti vzdržani. Zavrneno. 31 NV za proti vzdržani. Zavrnjeno. 105 baračev za, proti vzdržani. Sprejeto. 106 girling za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 107 ljubčeva za, proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 6 za, proti vzdržani. Sprejeto. 112 ljubčeva. Vojčekovski za, proti vzdržani. Sprejeto. 113 baračov za, proti vzdržani. Sprejeto. 114 Vojčekovski za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 5 poročevalca za, proti vzdržani. Sprejeto. 115 Gvidling za, proti vzdržani. Sprejeto. Mislim, da je zavrnjeno. 116 baračev za, proti, držani. Zavrnjeno. 127 ljubčeva za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Envi 38 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani kompromis 4 je sprejet. Android Tarabela 121 za proti vzdržani zavrnjeno. 122 Vočakovski za proti vzdržani zavrnjeno. 124 Vočakovski za proti vzdržani zavrnjeno. 126 Gedling za proti vzdržani zavrnjeno in wie 42 za, proti. Bomo to preverili elektronsko. In vi 42 lahko glasujete. Sprejeto. 128 Vrčakovski za, proti vzdržani zavrnjeno. 129 Baračov za, proti vzdržani sprejeto. 130 Baračov za, proti vzdržani zavrnjeno. In vi 44 za, proti vzdržani zavrnjeno. 131 Ljubčeva za, proti vzdržani zavrnjeno. 132 Vočakovski za proti vzdržani. Zavrnjeno. 133 Girling za proti vzdržani. Sprejeto. 46 Envi. Oprostite, 47 envi za proti vzdržani. Zavrnjeno. 134 baračov za proti, stršani, mislim, da je zavrnjen. 135 Matijo za, proti, stršani, zavrnjeno. Mislim, da je bil tukaj izid jasen, ampak bomo se eno preverili elektronsko. 135 lahko glasujete. Konec glasovanja. Ni zavrnjeno, sprejeto. Albert Dis ima prav. Sedem poročevalca. Dvignite roke za, proti, vzdržani, sprejeto. 136 veslon za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 envi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 49 envi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, z enako večino. Želite preveriti? Ne. Potem pa nadaljujemo. 138 polsen za, proti, držani, zavrnjeno in vi 52 za, proti, vzdržani, sprejeto, in vi 53 za, proti, vzdržani, sprejeto, in vi 54 za, proti, vzdržani, sprejeto, in vi 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 139, o tem moramo glasovati, polsen za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In viš 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 60 in vi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 143 oprostite, pravi predsedujoči. 62 NV za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Uh, 64 NV, sprejeto. 147 Štadler za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 148 Štadler za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa elektronsko glasovanje o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen. Lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. In še končno glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Lahko glasujete. Konec glasovanja. še niste končali, nekaj vas še mora glasovati. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Gospe, pol sem. Dolgo smo glasovali, minuta odmora, potem pa bomo začeli z osmo točko na našem dnevnem redu. Gre še za eno dolgo glasovanje glede zaščitnih ukrepov proti škodljivim organizmom na rastlinah. Poročevalec je gospod Fajmon. Samo minuto odmora. Presidente, votiamo. No, ali bomo glasovali, gospod predsednik? Pronti. Ste pripravljeni? Kolegi, bomo začeli, dragi kolegi, z drugo točko današnjega glasovanja, to je točka 8. Osma točka torej gre za zaščitne ukrepe proti škodljivim organizmom na rastlinah. Naš poročevalec je gospod Fajmon, ki že sedi, kot vidim. Veliko predlogov sprememb je. No, ampak glasovanje ne bo tako dolgo kot prejšnje. Vseeno bodite potrpežljivi. Ne zanima me, ali poročevalec želi besedo. Hinek, želiš besedo? Dekuji, pane predsedajci, za slovo. Zelo na kratko, gospod predsedujoči, hvala, da ste mi dali besedo. Skoraj 500 predlogov sprememb smo dobili. Verjetno vsi vemo, kaj so tista ključna vprašanja, zakaj gre. Sedaj moramo glasovati o predlogu, tako da lahko kar začnemo. Preverjamo, če. Dobro, hvala. Glasovali bomo z dvigom rok, razen, eh, z dvigom rok, razen če bodo kakršnikoli dvomi, potem bomo glasovali elektronsko. Ste pripravljeni, pa začnimo. Prvi člen, predlog spremembe 66, dančila za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 franko za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 šaldemo se za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo imeli deset poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 Andrej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 71 Andrej za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 72 Jegle za, proti, vzdržani, sprejeto. 73 Jegle za, proti, vzdržani, sprejeto jegle za proti vzdržani zavrnjeno. 75 jegle za proti vzdržani zavrnjeno. 77 jegle za proti vzdržani zavrnjeno. 78, Hojsling za, proti, zdržani, zavrnjeno. 79, Hojsling za, proti, zdržani, zavrnjeno. 80, Nikolson za, proti. Bomo preverili. Predlog spremembe 80, elektronsko glasovanje, glasujemo. Tutti. Ste vsi glasovali? Zavrnjeno. Nadaljujemo z dvigom rok. 81 hojsling za proti, vzdržani zavrnjeno. 82 hojsling za proti, vzdržani zavrnjeno. Triinosemdeset 83 delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 84 delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 85 delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 86 delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 27 za, proti, rekel bi, da je to zavrnjeno. Tudi jaz smem tako. Dobro. 88 envi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 90 dančila za, proti, vzdržani, sprejeto. 91 in NV29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 Dančila za, proti, vzdržani, sprejeto. 93 Hoisling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Smo pri predlogu spremembe 95 dan čila za, proti, vzdržani, sprejeto. 96 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 31 in 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa devetindevetdeset za proti vzdržani sprejeto. NV trinajst za proti vzdržani sprejeto enainštiriintrideset za proti vzdržani sprejeto sto tri garcije perez za proti vzdržani sprejeto sto pet ajuso za proti vzdržani sprejeto NV36 za proti vzdržani sprejeto. NV37 za proti vzdržani sprejeto. sto enajst mcintyre za proti vzdržani zavrnjeno sto dvanajst ajuza za proti vzdržani sprejeto preskočili smo predlog spremembe, o katerem moramo glasovati in sicer 94. 94, vrnimo se torej k 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiriindevetdeset je sprejet. No, dvignite roke, prosim. Štiriindevetdeset, dančila, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto, prav imate. Sedaj pa nadaljujemo z našim seznamom. Zdaj smo pri 114. Aju za za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 39. Ne? Se upravičujem. 11. Poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 116. Girling za, proti, vzdržani, sprejeto. Envi 41 za, proti vzdržani sprejeto. Envi 42. Za proti vzdržani sprejeto. 125 McIntyre za proti vzdržani zavrnjeno. 12 poročevalce za proti vzdržani sprejeto in vi 43 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Bomo preverili. NV43. Elektronsko glasovanje. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike. 126, Nicholson, za, proti, vzdržani, sprejeto. 127, Heusling, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV44, za, proti, vzdržani, sprejeto. 128, Nicholson. Ne, 129 se popravlja predsednik za, i to je glasovanje v sklopu 129, 130 in 131. V sklopu 129, 130, 131. Kdo je za? Proti? To je glasovanje v sklopu in moramo glasovati 129, 130 in 131.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 proti, vzdržani, sprejeto. 132, Hojsling, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envi 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envi 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 Andrija za, proti, vzdržani sprejeto. 134 Heusling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 Heusling za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 136, Nikolson za, proti, vzdržani sprejeto. 137, Nikolson za, proti, vzdržani sprejeto. 138, Reimers za, proti, vzdržani sprejeto. 139, Reimers in drugi za, proti, vzdržani sprejeto. 142. Pritarajmer sa, proti, vzdržani, sprejeto. 143. Hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14. Poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 144. Delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 155 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 145 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 146 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 147 rajmer za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto? Se opravičujem, pravi predsednik. 57 za, dobro, sprejeto. 148 telange za, proti, zdržani, sprejeto. Envi 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 150 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 in 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 153 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV 61 za, proti, vzdržani, zavrnjena. 154 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjena. 155 delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 Garcia Perez za, proti, vzdržani, sprejeto. 158 Garcia Perez za, proti, vzdržani, sprejeto. 160 za, proti, vzdržani, sprejeto. 162 za, proti vzdržani sprejeta. 164 za, proti vzdržani sprejeta. 166 hojsling za, proti vzdržani zavrnjena. NV64 za, proti vzdržani sprejeta. 169 šaldemoze za, proti vzdržani sprejeta vzdržani, zavrnjeno. 170 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 171 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto.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 174 ajuza za, proti, stržani, zavrnjena. Sto sedeminsedemdeset za, oziroma sedeminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Oseminšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Envi devetinšestdeset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 18 poročevalca. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. 176 Andrej. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 177 Hoisling. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 178 za, proti, vzdržani, sprejeto. Envi 71 za, proti vzdržani sprejeto. 182 juza za, proti vzdržani sprejeto. 184 Garcia Perez za, proti vzdržani sprejeto. Envi 74 za, proti vzdržani sprejeto. 187. Reimers za, proti vzdržani sprejeto. 19 poročevalca za, proti vzdržani sprejeto. 188 ajuzo za, proti vzdržani sprejeto. Nimamo nobenega kompromisa tukaj. 20 poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. usklajen predlog spremembe A za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne? Se ne strinjate, želite preveriti? Dobro, bomo preverili elektronsko. Elektronsko glasovanje, glasujemo. Ed è respinto, appunto. Zavrnjeno. 19 za 22 proti. Zavrnjeno. 189 Andreja Sa, proti, vzdržani, sprejeta. Sedaj pa sklop Andreja. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Sto šestindevetdeset, Gutierrez za, proti, vzdržani, sprejeta težko je razbrati rezultat, torej bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 199, ne, se popravlja predsednik. 200. Ajuzo za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? Bomo še elektronsko glasovali o predlogu spremembe 200 AJUS. Konec glasovanja. Zavrnjeno za enim glasom razlike. 20 proti 21. 201 ne. smo pri predlogu spremembe, samo trenutek. 212 Ajuzo in drugi, kdo je za? Kdo je za 212? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 214 Hojsling za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 215 Garcia Perez za? Proti? rekel bi, da je to zavrnjeno. 217. Jusov za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 219. Garcia Perez za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 221. Hoisling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. Poročevalca za, proti vzdržani sprejeto. 222. Garcia Peresa proti vzdržani sprejeto. 22. Poročevalca za proti vzdržani sprejeto. 225. Garcia Peresa proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti? dvestopetindvajset elektronsko glasovanje glasujemo dvestopetindvajset glasujemo konec glasovanja sprejeto z veliko večino dvestosedemindvajset dvignite roke prosim Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 231. Ajuzo za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo pri usklajenem predlogu spremembe B. Za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj prehajamo konsolidiranemu predlogu spremembe C. Za, proti, vzdržani sprejeto. 241 Ajuso za, proti vzdržani sprejeto. 242 Šaldemo se za, proti vzdržani zavrnjeno. 243 za, proti vzdržani zavrnjeno. 23 poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. 244 Andrija za, proti, vzdržani zavrnjeno. 245 Delange za, proti, vzdržani sprejeto. 24 poročevalca za, proti, vzdržani sprejeto. 248 Nicholson, ne, ta je bil umaknjen. 225 poročevalce za, proti vzdržani sprejeto. 249 Nicholson za, proti, rekel bi, da je to sprejeto. 251 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 252 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 253 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 254 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 255 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 258 Andrej za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro, bomo preverili. 258, Andrijo, elektronsko glasovanje, glasujemo. Si, direi, da bo čato. Ok, chiusa la votazione. Konec glasovanja. Ed è respinto. Zavrnjeno. 256, Hoisling, za, proti, zdržani, sprejeto. 257. Šaljemo se za, proti, zdržani, zavrnjeno. 259. Andreja za, proti, zdržani, zavrnjeno. 26. Poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 261. Hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 27 poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti 27? Ja? Ne, 262 hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28 poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 263 hojsling za, proti, vzdržani zavrnjeno. 264 za, proti vzdržani zavrnjeno. 265 za, proti vzdržani zavrnjeno. 266 za, proti vzdržani zavrnjeno. 267 Andrijo za, proti vzdržani sprejeto. NV 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. 268 Silvestri za, proti vzdržani sprejeto. NV 80 za, proti vzdržani sprejeto. 270 Ajusa za, proti vzdržani zavrnjeno. 271 Garcia Perez za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 273. McIntyre. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 274. Hoisling. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 275. Hoisling. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. NV 81. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 29. Poročevalce za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 276. Hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 277. Hojsling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 278. Delange za, proti, vzdržani, sprejeto. 279. Nikolson za, proti, vzdržani, sprejeto. 280 grling za, proti vzdržani sprejeto. 30 poročevalce za, proti vzdržani zavrnjeno. Envi 82 za, proti vzdržani zavrnjeno. Envi 83 za, proti vzdržani zavrnjeno. 31 poročevalce za, proti vzdržani sprejeto. Envi 84 za, proti vzdržani zavrnjeno. 32 poročevalce za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 poročevalce za, proti, vzdržani, zavrnjeno. NV86 za, proti, vzdržani, sprejeto. 282 Nikolson za, proti, vzdržani, sprejeto. 283 Nikolson za, proti vzdržani sprejeto. 285 Delange za, proti vzdržani sprejeto. 200 286 za, proti vzdržani sprejeto. 200, 288 Ajuzo za, proti, vzdržani, sprejeto. 289 ajuso za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vid 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 290 za, proti, vzdržani, sprejeto. 291. 91 za, proti vzdržani, sprejeto. 292 za, proti vzdržani, sprejeto. 293 hojsling za, proti vzdržani, zavrnjeno. NV92 za, proti vzdržani, zavrnjeno. NV93 za, proti vzdržani, sprejeto. NV94 za, proti vzdržani, sprejeto. NV 95 za, proti, vzdržani, zavrnjena. NV 96 za, proti, vzdržani, sprejeta. NV 97 za, proti, vzdržani, sprejeta. NV 98 za, proti, vzdržani, sprejeta. 34 poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjena. 294 Garcia Perez za, proti vzdržani sprejeto. 296 franko za proti vzdržani sprejeto. 299 Garcia Perez za proti vzdržani sprejeto. Adesso votiamo Osling 301. Osling 301 za proti vzdržani zavrnjeno. 302 za proti vzdržani zavrnjeno. 303 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 304 hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 305 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 306 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 307 hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 308 hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zavrnjeno. 309 franko za, proti, zdržani, sprejeto. In 203 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 310 Garcia Perez za, proti, zdržani, sprejeto. Zdaj pa predlog sprememe 313. De Lange za, proti, vzdržani, sprejeto. Hojzling 314 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 315 Hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi 104 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 316 Hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 317 317 Hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 318 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 320 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 321 Šaldemoze za, proti, vzdržani, sprejeto. 322 Šaldemoze za, proti, vzdržani, sprejeto. 323 šaldemoze za, proti, vzdržani, sprejeto. 324 šaldemoze za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 325 Hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 326 Garcia Perez za, proti, vzdržani, sprejeto. 327 Hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 329 Heusling za, proti vzdržani, zavrnjeno. 330 Heusling za, proti vzdržani, zavrnjeno. 331 Garcia Perez za, proti vzdržani, sprejeto. In 208 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa smo že pri uvodnih izjavah. NV35 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 36 Heusling za, proti vzdržani, zavrnjeno. NV2 za, proti vzdržani, zavrnjeno. NV37 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko glasovanje. Preverjamo NV37. Glasovanje je končano. Predsednik pravi 19 proti 21 za. 38 eh, frankov za proti vzdržani sprejeto, 39 envi hojzling za proti vzdržani zavrnjeno, 40 envi za proti vzdržani zavrnjeno, envi 6 za proti vzdržani sprejeto. Ena poročevalca za proti vzdržani zavrnjeno. Envi 7, ne, Ali tudi tu nimamo kompromisnih predlogov? Torej NV7 za proti vzdržani zavrnjeno. 41 franko za proti vzdržani zavrnjeno. 42 franko za proti vzdržani sprejeto. NV8 za proti vzdržani zavrnjeno. 43 hojzling za proti vzdržani zavrnjeno. 44 hojzling za proti vzdržani zavrnjeno in bi 9 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 45 hojzling za, proti vzdržani, zavrnjeno. 46 hojzling za, proti vzdržani, zavrnjeno. 2 poročevalca za, proti vzdržani, zavrnjeno. In vid 10 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 47 hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In 11 za, proti, vzdržani, sprejeto. 48 za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 3 poročevalca za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 50 za. 3. Želite preveriti tri poročevalca? Dobro. Elektronsko glasovanje. Predlog spremembe tri poročevalca. Glasujemo. Mislim, da bo sprejeto. Ja, res je. Soglasno sprejeto celo. Čestitke. Hojzling. Aha, tam le ste. No, pa se končno. Pri enem zmagali. Gospod Akni, prosi za besedo. Ja, prosim, da <laughs> naj se oglasi tisti poslanec oziroma poslanka, ki je zahteval elektronsko glasovanje oziroma preverjanje. Ja, hvala. Prosim, prejmate, gospod Agnjo. E, 51 za proti vzdržani zavrnjeno. 51. E, zavrnjeno. Envi 12 za, proti vzdržani, sprejeto. 52 McIntyre za, proti vzdržani, zavrnjeno. 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Envi 13 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 4 poročevalca za, proti vzdržani, sprejeto. NV 54 za, proti vzdržani, sprejeto. NV15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. NV17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno in vi 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Šest poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedem poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. In vi 19 za, proti, vzdržani, sprejeto in vi 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In vi 21 za, proti, zdržani, zavrnjeno. In vi 22 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 8 poročevalca za, proti, zdržani, sprejeto. 9 poročevalca za, proti, zdržani, sprejeto. In vi 23 za, proti, zdržani, sprejeto. 60, dan čela za, proti, vzdržani, sprejeto. 61, hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62, hojzling za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, zavrnjeno. NV 25 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, franko za, proti, vzdržani, sprejeto. 64, hojzling za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Za vaše elektronsko glasovanje, kolegi, o zakonodajnem predlogu, kot je bil spremenjen. Konec glasovanja. Sprejeta. In na koncu še glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Glasujemo. Konec glasovanja. Čestitke gospodu Fajmonu. Vidim, da niste preveč zadovoljni, ampak rezultat je pač takšen. Un minuto di raccoglimento. vidi tu. Thank you very much. It's a pleasure, my friend. Signori, attenzione. Dame in gospodje, pozor, smo pri deveti točki dnevnega reda. Pridelava rastlinskega razmnoževalnega materijala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu. Poročevalec je Sergio Paolo Francesco Silvestris. glasujemo o predlogu komisije glede rastlinskega razmoževalnega materijala. Kolegi, najbrž se spomnite, da smo o tej temi razpravljali že večkrat in da so se pojavili predlogi v zvezi z zakonodajno resolucijo in zaradi tega smo se odločili, da bomo glasovali proti predlogu komisije. Danes bomo najprej glasovali o predlogu spremembe, da zavrnemo predlog komisije in potem bomo glasovali o zakonodajni resoluciji oziroma o zavrnitvi leti. No, pa začnimo. Predlagam, da glasujemo elektronsko. Dobro. Kolegi, glasujemo. Predloge sprememb od 91 do 98, elektronsko glasovanje, glasujemo. 91 in 98 sta identična. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto 37 za, 2 proti, nihče se ni vzdržal. Sedaj pa glasujemo o osnutku zakonodajne resolucije. Gre za zavrnitev. Glasujemo. Konec glasovanja. Rezultat pa je identičen 37 za 2 proti, nihče se ni vzdržal. Dobro, kolegi. Sedaj. Sedaj. Sì. Adesso dobbiamo votare. Sedaj pa moramo glasovati o vprašanju za ustni odgovor. Tudi tokrat bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Glede ustnega vprašanja. Oziroma glasujemo o ustnem vprašanju. Konec glasovanja. in že imamo rezultat 34 za, 3 proti, 1 vzdržan glas. Velika večina tudi glede ustnega vprašanja. Dobro. Za besedo je prosil Jose Bove. Ja. Kar zadeva ustno vprašanje, mislim, da v besedilu manjkata dve točki in ki sta po mojem mnenju zelo pomembni. Najprej je potrebno navesti konvencijo o bioraznolikosti. Mislim, da je potrebno zelo jasno izpostaviti to konvencijo. Drugič pa je potrebno zelo jasno zahtevati tudi odgovor eh, glede pravic kmetovalcev, kar zadeva eh, bioraznolikost. V nasprotnem primeru mislim, da to vprašanje ne bo ustrezno in ne bo v skladu z zahtevami poslanskih skupin. Torej mislim, da moramo dodati to točko, tako bo uh, ustno vprašanje veliko uh, bolj dosledno in poleg tega bo to predstavljalo tudi uh, močno znamenje za komisijo. Dobro, hvala lepa, Jose. Sedaj bom jaz obrazložil to točko. Glasovali smo glede ustnega vprašanja imamo veliko večino, sedaj pa vabim vse poslanske skupine, da prepravijo resolucijo in seveda, če bodo zeleni predstavili te predloge, potem uh, bodo ti predlogi seveda vključeni v zakonodajno resolucijo, vendar pa bo potem o tem potrebno glasovati uh, na plenarnem zasedanju. Če ni Če nihče drug ne želi besede, potem uh, se vam zahvaljujem in nadaljujemo z točko 10. Gre za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim raznoževalnim materialom. Gre za predstavitev izidov trialogo in sprejetje konsolidiranega besedila. Mislim, da moramo dati besedo naši poročevalki, gospe Anjes Lebron, ki bo predstavila rezultat uh, trialoga. Gospa Lebron, najlepša hvala. Gospod predsednik, besedilo, ki ste ga prejeli, vsebuje zahteve parlamenta v štirih točkah. In sicer gre za uh, rezerve Eh, in sicer iz kmetijskega proračuna. V eh, primeru pomankanja finančnih sredstev bo Evropska komisija lahko uporabila instrument prožnosti in eh, na ta način obogatila svoj proračun. Druga točka, o kateri smo se pogajali, je bil seznam bolezni, ki napadajo živali. Zahtevali eh, smo večjo natančnost v besedilo in tudi boljši nadzor za strani Evropskega parlamenta. Tretja točka eh, pa je seznam dopustnih stroškov. Ta, list, ta seznam smo obogatili in sicer z tistimi področji, ki jih je Evropska komisija recimo temu izpustila. In v četrti točki zahtevamo, da je Evropski parlament vključen eh, v pripravo delovnega programa. Ta program bo zelo težko pripraviti in zato smo se odločili, da bomo najprej eh, okrepili temelje in eh, Evropski parlament bo vključen v pripravo političnih ciljev, Evropska komisija pa bo lahko uporabila instrument prožnosti za pripravo uh, Eh, pametne politike. To je torej tisto, kar smo dosegli in zahvaljujem se predstavnikom sveta in eh, tudi komisije, s katerimi smo zelo tesno sodelovali in tudi zelo dobro sodelovali. Rada pa bi se zahvalila eh, tudi vsem v Evropskem parlamentu, prav posebej poročevalcem v senci in pa sekretarjatu odbora za kmetijstvo. Hvala lepa, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospod Lebron. Lebron sedaj pa bomo glasovali. In sicer z eh, dvigom rok, ne, elektronsko, se upravičujem, se popravlja predsednik, torej elektronsko glasovanje o konsolidiranem besedilu, ki ga je predstavila poročevalka. Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala lepa in čestitke gospe Lebran. Lahko nadaljujemo. Če nihče več ne želi besede, potem nadaljujemo z 11. točko dnevnega reda. Gre za spremembo uredbe 1166 skozi 2008 o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstv in metod kmetijske proizvodnje v zvezi s finančnim okvirom za obdobje 2014 do 2018 poročevalec sem jaz sam, predsednik torej. In tudi v tem primeru moramo uh, glasovati. Gre uh, za raziskovanje strukturi kmetijskih gospodarstv in. Uh, za razdelitev na dva časovna okvira. E, zaradi e, tega je nemogoče določiti cilje za oba finančna okvira. Hkrati ta sprememba je potrebna, da bi zagotovili ustrezno financiranje za raziskovanje strukture kmetijskih gospodarstv in metod kmetijske proizvodne za obdobje 2014 do 2018. Torej gre za prilagoditev novemu večletnemu finančnemu okviru. Potreb je hitro, potrebno je hitro sprejetje eh, te spremembe, da bi države članice lahko eh, izvedle ustrezne priprave, med katere spada tudi sofinanciranje. Gre za eh, prihodne raziskave, ki morajo biti izvedene do leta 2016. Svet je že dejal, da bo odobril predlog komisije brez sprememb dosegli smo sporazum z svetom in eh, zato bomo danes glasovali. Če nihče nima pripomp, eh, mislim, da lahko kar glasujemo tudi tokrat elektronsko. Ste vsi za? Bene. Voto chiuso. Dobro, konec glasovanja. z veliko večino sprejeto, samo en glas proti in en vzdržan glas. Hvala lepa, kolegi. Sedaj pa prihajamo še k 12. točki dnevnega reda. Kot veste, kolegi, gre za ustno vprašanje, za, eh, ki se nanaša na 5, 115. člen poslovnika. Gre za svetovno razstavo Expo 2015 v Milano in vemo, da je to zelo dobra priložnost za celotno Evropsko unijo, ne le za Italijo kot državo gostiteljico in to je tema, eh, ki nam je še prav posebej blizu eh, kot odboru za kmetijstvo. Eh, ogromno obiskovalcev pričakujemo in zato bo to izjemna priložnost, da evropske državljane in pa tudi eh, tujce seznanimo eh, z pomembnimi kmetijskimi temami, kot je recimo varnost oskrbe, eh, z eh, živili, kmetijska proizvodnja in tako naprej. Zelo pomembno je, da Evropska komisija sporoči, na katere izzive se bo osredotočila tekom te svetovne razstave. In na to se nanaša tudi vprašanje za ustni odgovor. Se vsi strinjate? ima eh, kdo kakšen ugovor. O tem smo že razpravljali, želimo eh, sprejeti to usno vprašanje, preden eh, se bo zaključilo to zakonodajno obdobje. Ne, ni potrebno formalno glasovanje, torej hvala lepa vsem. S tem lahko prejdemo. Ne, se popravlja predsednik, končali smo. Nadaljujemo pa danes popovdne in sicer za predstavitvijo. Hvala lepa kolegi, e, imeli smo dolgo glasovanje in dobr tek vsem. Vidimo se danes popovdne ob 15. S tem je seja zaključena oziroma prekinjena. Prvi,